dobro je, da enkrat v Evropskem parlamentu lahko pozdravimo in smo hvaležni bankam. Hvala, gospod Šmit. Hvala lepa. Glasovali bomo jutri ob 11.30 minut. Sedaj pa poročilo Skinner, gre za zavarovalne jamstvene scheme. Besedo dajem poročevalcu, ki ga nadomešča gospod Antonin Sanchez. Presedo. Eh, Hvala lepa. Nadomeščam kolega Petra Skinarja, ki je poročevalec eh, o zavarovanih jamstvenih schemah. Opravičuje se, ker ne more biti prisoten na razpravi. No, sedaj bom govoril jaz na mesto njega. Najprej bi se želel v imenu gospoda Skinnerja zahvaliti vsem poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje, za odlično delo, ki so ga upravili v zvezi s poročilom poročilo o zavarovalnih jamstvenih schemah je namenjeno temu, da bi zagotovili, da se zavarovane stranke zaščiti v primeru nesolventnosti zavarovalnice. Jamstvene scheme, ki jih trenutno imamo v državah članicah, vsebujejo različne elemente odražajo značilnosti nacionalnih trgov in poročilo predvideva minimalno stopnjo usklajevanja, tako da bi lahko um, nekako povezali razlike med posameznimi sistemi poročilo poziva komisijo, da naj pripravi direktivo, ki bo standardizirala določene minimalne standarde, ki bodo odražali prakse v različnih državah članicah, da naj ponudi minimalno stopnjo zaščite potrošnikov uh, za različne stopnje zavarovalniškega produkta. Eh, prav, prav tako poročilo poziva komisijo, da naj izvede študijo vpliva, ki bi preučila različne zavarovalniške tipe v Evropski uniji in da naj skuša ustvariti enako izhodišče za vse na Evropskem zavarovalniškem trgu. Prav tako predvideva finančna sredstva, za, ki bi bila namenjena zaščiti prizadetih strank v primeru insolventnosti zavarovalnic. Komis pozivamo komisijo naj pripravi predloge na teh področjih. Gospod Skinner, pravi, da je zavezan eh, duhu sodelovanja, želi sodelovati s komisijo uh, in pa želi si eh, konstruktivno sodelovati tudi z drugimi uh, predstavniki v Evropske unije. Gospa Ford. Hvala lepa. Uh, Eh, prosim, predajte poročevalcu zahvalo za njegovo eh, poročilo. Vem, da si želi skupen okvir za zavarovalne scheme in eh, zahvaljujem se mu tudi to, da spoštuje razlike med državami članicami in njihovimi zavarovalniškimi schemami. Ampak ne bom glasovala za poročilo. Strošek zavarovanja raste v sektorjih in v državah. Uh, manj je povratnih uh, dohodkov, je, več je insolventnost insolventnosti in pri tem so stranke in pa sektorji bolj izpostavljeni. Um, vsi ti stroški so bili dodani še preden je komisarka Redingova uh, se posvetila razpravi o ženskah, ki so gonilo vsega skupaj. Um, zlati nas skrbijo tisti, ki imajo nizek dohodek oziroma nizke premije in pogosto komisija uh, predlaga nekaj, kar predstavlja strošek in ima manj koristi. Počakala bom na, predlo, na, na predloge komisije, preden bom sprejela končno odločitev. Ampak eh, kaj je korist tega, da bi ponudili večjo zaščito potrošnikom, ki kupujejo za varovalniške proizvode, pri tem pa puščamo ob strani tiste, ki si jih teh proizvodov sploh ne morejo privoščiti. Gospa Flašikova Benova. Ďakujem vám pekne. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod komisar, finančna kriza je pokazala, da je zaupanje potrošnikov zelo nizko. Namreč um, malo očkodninskih uh, sredstev jim je na voljo. Zavarovalne jamstvene scheme bi lahko uporabili za to, da bi izplačali Eh, potrošnike, če bi zarovalniška družba postala nesolventna. Ampak eh, te scheme se razlikujejo od države do države, različna je stopnja pokritosti ali pa zaščite potrošnikov, obstajajo tudi velike razlike, ko gre za kriterije ali pa za eh, delovanje teh zavarovalniških proizvodov in če želite ohraniti zaupanje potrošnikov, potem menim, da potrebujemo enoten sistem zaščite potrošnikov v Evropski uniji. Odkrito povedano, potrošnik mora vedeti, da ne glede eh, na to, kaj kupi, bo to zavarovano in da je upravičen do 100-stotnega poplačila eh, na celotnem območju Evropske unije. Gospa Basesko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija bi morala zaščititi potrošnike v primeru, da postane zavarovalnica nesolventna in ne more več izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti. Pomankanje usklajevanja na tem področju bi lahko pri, privedla do razdrobljevanja čezmejne konkurence. Romunija je ena izmed tistih enajstih držav članic ki imajo vsaj eno skupno schemo za zavarovalne jamstvene scheme. To, pomeni, to pa pomeni, da vsi potrošniki še niso ustrezno zaščiteni. Zato menim, da potrebujemo skupni evropski pravni okvir za popolno uh, zaščito zavarovancev ali tistih, ki podpišejo zavarovalno pogodbo. financiranje nacionalnih sistemov za zavarovanje takšnih potrošnikov bi se, moralo, bi se morali ravnati po um, načelu subsidijarnosti. Gospod Kelly je naslednji. Hvala lepa, pozdravljam poročilo gospoda Skinnerja. Um, Še zlasti v zadnjem času se zelo sprašujemo, kaj se dogaja z zavarovalnicami, z zavarovalnimi uh, policami. Eh, v moji državi so se plače znižale, ampak eh, premije so se zvišale. Eh, to, je, to velja tako za splošna zavarovanja, kako za zdravstvena zavarovanja in zato si številni potrošniki več ne morejo privoščiti, da bi bili zavarovani, kar ni dobro. Um, stroški zavarovanja so se zvišali kaj, kar za šestkrat. Uh, Eh, in eh, pogosto obstaja veliko majhnega tiska v pogodbi, iz katerega potem razbor, razbereš, da potrošnik sploh ni zaščiten. Zagotoviti moramo, da bodo potrošniki zavarovani in da bodo zavarovani za to, eh, za kar mislijo, da so zavarovani in za to, kar plačujejo. Hvala lepa, gospod Paška. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar leta 2013 postopila v veljavo direktiva Solventnost 2 in bo imela precejšen vpliv na evropski zavarovalniški trg. Direktiva v trenutni obeseditvi ne zaščiti potrošnika v primeru nesolventnosti zavarovalniških podjetij in zato odbor IMKO predlaga komisiji, da naj harmonizira uh, Eh, zavarovalne jamstvene scheme in da naj to uskladi z omenjeno direktivo. Pravno zavezujoč eh, okvir ne obstaja in zato moramo imeti vsaj najmanjši skupni imenovalec. Zavarovalnice pogosto poslujejo čezmejno in uh, morda bo zaradi tega prišlo od, pri, od um, modela subsidijarnosti do modela, kjer eh, bodo v tujih državah poslovale potružnice ali eh, hčerinska podjetja. Eh, zato mislim, da bi morali poskrbeti, da, zato pozdravljam načelo države gostiteljice, ki omenja poročevalec. Komisija naj poskrbi za to, da bo prišlo do minimalnega usklajevanja in, in da bomo dobili skupne zavarovalne jamstvene scheme. Roznorodnosť systémov poistných zárok v Európskej únii. Še zadnji govornik v postopku Catch the Eye. Zavarovalne jamstvene scheme eh, so različne od države članice do države članice, ampak to je problematično za potrošnika, kajti ne ve, v kateri sistem se naj prijavi. Eh, zavarovalne jamstvene scheme bi morale vse posod ponuditi enako zaščito potrošnikom, eh, očkodnine bi morale biti izplačane tudi v primeru nesolventnosti zavarovalnice. Nujno je tudi uporabiti sistem zaščite depozitov in ustvariti bolj homogene pogoje na zavarovalniškem trgu. Najpomembneje pa je to, da bi morali biti vsi potrošniki zaščiteni na enak način, ne glede na to, iz katere države prihajajo in ne glede na to, eh, kakšna tveganja obstajajo z temi eh, finančnimi storitvami. Gospod eh, Ren ima besedo za zaključek razprave. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, želim čestitati gospodu Skinnerju in pa njegovemu namestniku, gospodu Sančesu Presedi. Seveda se zavoljim tudi odboru Ekon za poročilo o zavarovalnih jamstvenih schemah. To poročilo pomeni pomemben korak eh, v smeri evropskega pristopa za to, da bi preprečili razdrobljenost na sedanjem trgu. Potrebna je minimalna stopnja eh, usklajenosti. Komisija namerava predla, predložiti predlog nove direktive do konca leta 2012. Eh, ves, eh, moram podpreti številne točke v poročilu, kakor naprimer načelo eh, matične države in pa strinjam se s tem, da je potrebno potrošnika oskrbeti z vsemi potrebnimi informacijami. Um, s pomočjo enotne kontaktne točke. Vendar pa uh, moram povedati, da priprave uh, komisije na novo direktivo ne odražajo popolnoma idej iz poročila. Eh, bela knjiga je predlagala, da bi naj zarovalne jamstvene scheme um, pokrile tudi uh, življen, doživljen, uh, življenska zavarovanja. Financiranje mora biti določeno eh, s pomočjo nekega prehodnega obdobja in če bi, šlo, če bi prišlo do financiranja ex ante ali ex post, je bilo naše stališče v beli knjigi to, da nacionalne zavarovalne jamstvene scheme morajo biti financirane um, z vnaprejšnjimi prispevki uh, iz uh, zavarovalnic. Ampak uh, seveda pa komisija ne izključi možnosti, da bi v to financiranje bili uplačani prispevki tudi ex post. Torej, pripravljamo režim za zavarovalne jamstvene scheme na evropski ravni. E, menimo, da v prihodnosti ne bo pretežko najti nek skupen temelj, ki bo spremljiv tako za Evropski parlament in pa komisijo. Eh, spodbuja nas zaveza, ki ste jo pokazali v parlamentu in eh, vaše poročilo samo še prispeva k tej skupni, odno, eh, k tej skupni osnovi za naše skupno delo. Hvala lepa, komisar Ren, s tem smo zaključili razpravo v tej točki. Glasovali bomo jutro ob 11. uri 30 minut, naslednje pa je na vrsti ustno vprašanje oziroma vprašanje za ustni odgovor. E, sicer gre za uporabo načela subsidiarnosti.